odličen rezultat eh, evropske industrije. Strinjam se z vami, gospa Ajala Sender. Tudi kot nekdani komisar, eh, ko sem bil prisoten eh, tudi za vesolsko politiko. Sedaj pa začnemo z glasovanjem. Prvo poročilo, kdo je za, proti, vzdržani. Poročilo je sprejeto poročilo Štefanec, poimensko glasovanje. Glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. In poročilo je sprejeto. 569 za, 72 proti, 12 se jih je vzdržalo.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 Passiamo alla relazione. Prehajamo na poročilo Auštrevičius. Gre za sporazuma o pridružitvi. Mikrofon, prosim. Izvolite. Gospod Eh, predsedojoči, če tudi se je to zgodilo že danes zjutraj, vendar nas je bilo zelo malo prisotnih eh, v eh, tej dvorani. Zato mislim, da bi bilo pomembno, da še enkrat povzdarimo predsednika Moldavije. Hvala lepa za prijateljsko gesto, ki jo je izkazal z tem obiskom. benvenuto eh, rinnovato le delegazioni che ci vengono a trovare i capi di stato che ci vengono Najlepša hvala. Obiski eh, delegacij eh, so nam vedno v veliko veselje. Torej, poročilo o Štreviču med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo. Ustni predlog spremembe, gospod Hovit. samo zadnje besede ob koncu sedmega odstavka torej misija za to da bi lahko opazovali volitve ki so potekale novembra dva tisoč štirinajst to so predlagali kolegi iz els kdo nasprotuje temu predlogu sprememba ne potem bomo, one, bomo glasovali o sedmem odstavku ki je bil tako spremenjen za proti, vzdržani, prijeto. 29. odstavek, predlog spremembe številka 2 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, elektronsko bomo preverili, ker ni bilo posem jasno. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej, besedilo je zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Um, ehm, odstavek 31 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Uvodna izjava A. Predlog spremembe 3 za. Proti vzdržani, sprejeto. Po uvodni izjavi L, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Resolucija v celoti po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Poročilo je potrjeno. Zdaj pa prehajamo na priporočilo Avstreviču o sporazumu pridružitvi med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo. Moldavijo enotno glasovanje, poimensko glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Torej, priporočilo je potrjeno. Zdaj pa prehajamo k mirovnemu procesu na Severnem Irskem. Imamo predlog resolucije, ki predlaga šest skupin z ustno, uh, ustnim predlogom spremembe v uvodni izjavi A. Izvolite, govornik. Govornica. Hvala lepa, predsedujoči. Ko je zapisano, da je bistveno, da nehajo vsi nasilni konflikti v Evropi, soglašamo in predlagamo, da se, izogne tudi nekazn, da se izognemo nekaznovanosti. Kdo nasprotuje temu predlogu spremembe? Videti je, da smo presegli prag 40 poslancev, zato glasujemo o, o, o prvotnem besedilu vodne izjave A za, proti, vzdržani, pod sprejeto. Resolucija v celoti, kdo je za? Proti, vzdržani. Poročilo je sprejeto prihajamo zdaj na turško delovanje, ki povzroča napetost v izključni ekonomski coni Republike Cider. V šestem odstavku imamo predlog spremembe pet po imensko glasovanje. Za, oziroma glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Po odstavku 6 smo omaknili uh, eh, predloga 2 in 3, oziroma 3 je ustni predlog spremembe. Gospod Preda, izvolite. Hvala predsedujoči. Torej v besedilu v amantmaju 3 bi črtali naštevanje držav in bi ohranili sklic na celotno območje. V zvezi s tem se oglašamo tudi z ostalimi političnimi skupinami. Hvala. Kdo nasprotuje temu predlogu spremembe? Ni eh, nikakršnega nasprotovanja, zato bomo glasovali o eh, tem eh, predlogu spremembe številka 3, ki je bil tako spremenjen. Za. Proti vzdržani, pod sprejeto. Odstavek 10, predvsem še številka 1, imamo glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za. Ne, želite preverjanje? O, v redu, bomo preverili. Torej, amandma ena, prvi del. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Potrjeno. Predlog spremembe številka ena, drugi del za. Proti. Zdržanje. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Pot, eh, sprejeto. Torej, um, predlog spremembe 4, uh, eh, uvodna izjava A, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo glasovali o resoluciji v celoti za proti, vzdržani, sprijeto. Prehajamo zdaj na humanitarne razmere v Južnem Sudanu. Imamo predlog resolucije, ki jo predlaga šest eh, političnih skupin. Eh, bomo ustno glasovali, amandma ena v 12. odstavku, glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej, eh, predlog spremembe je bil sprejet. Ehm, odstavek 20, amandma 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 2 po eh, citatu 10 za, proti, vzdržani. Zdržani. Sprejeto. Po uvodni izjavi F, amandma 3 za, proti, zdržani. Sprejeto. Zdaj pa v resoluciji v celoti za, proti, zdržani. Resolucija je sprejeta.